Damen und Herren, Kollegen. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, v veliko čast mi je, da lahko skupaj z Lindo McEwen in Eleno Valenciano danes vodim to sejo. Gre za letno srečanje z nagrajencem Saharove nagrade za svobodo misli. Vesel sem, da lahko danes med nami pozdravimo gospod Ensaf Hajdar, ki je eh, žena in eh, tukaj zastopa Rajfa Badawija, ki je dobil Saharovo nagrado za leto 2015. Nažalost se nam gospod Badawi danes ni mogel pridružiti, kajti še vedno je zaprt. In tam prestaja kazen, ki se nam zdi popolnoma neutemeljena, gre za kazen, ki ni v skladu z svobodo mnenja in izražanja, gre za kazen, ki je v popolnem neskladju z našim razumevanjem človekovih pravic. Vesel sem, da je za nami Stavros Lambrinidis, posebni predstavnik za človekove pravice. Z njim zelo tesno sodelujemo in v imenu Evropske unije in Evropske službe za zunanje delovanje si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic po svetu. Naj vas spomnim na to, da nagrado Saharov za svobodo izražanja podeljujemo od leta 1988 in sicer posameznikom ali organizacijam, ki z svojim delovanjem, eh, s svojimi stališči spominjajo na to, kako pomembno je za. Uh, kako pomembno je spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine v demokratičnih državah. Ta nagrada je postala simbol nestrankarskega prizadevanja za varovanje in promocijo človekovih pravic. S to nagrado želimo podpreti tiste, ki se vsak dan borijo za svobodo in pravice in to pod pogoji, ki se jih marsikdo izmed nas sploh ne more predstavljati. No, tukaj vidim uh, recimo tu na Kelama in pa nekatere druge predstavnike, ki so sami uh, eh, zarasli v nepravičnih režimih in vedo, kaj to pomeni. Uh, to pravim, ker sam nisem bil nikoli v težavah zato, ker bi izražal svoja stališča. Dobro, včasih mi vladajoča stranka ni bila všeč, ampak pravzaprav uh, me, nihče ni nikoli zatiral pri izražanju mojih stališč. Uh, eh, gospod Ensaf Ahajdar, uh, eh, naprošam naj svojemu možu prenese uh, naše spoštovanje, naše misli. Vemo, da na svetu obstaja veliko mest, kjer se morajo ljudje dnevno boriti za človekove pravice. Uh, um, kjer mora nekateri ljudje zato postaviti na kocko svojo prihodnost in svoje življenje. Ta Nagrada pomeni, da želimo biti del tega omrežja um, boja za človekove price in temeljne svoboščine. Nikakor ne želimo od tega odstopati. V politiki vedno obstajajo različna stališča, ampak nikakor pa ne smemo močati, ko so kršene človekove pravice in nikakor ne smemo ob kršitve človekovih pravic ostajati križem rok. Mm. Mm, Kim Moon je govoril o internetnem nadzoru, o množičnem nadzoru, ki postaja uh, preširok, presplošen. Um, govoril je o prilagojeni potrebi po nadzoru, ampak ta nadzor je samo še dodaten razlog za to, da se zauzemo za, čo, za človekove pravice in temeljne svoboščine. Ravno v primeru blogarja Raifa Badavija nam to mora biti vodilo. Včast nam je, da lahko preko njega počestimo vse tiste, ki dnevno bijajo ta boj, ki prevzemajo nase vsa tveganja, ki se v svojih eh, ki se v svojem okolju borijo za univerzalne človekove pravice. Preden predam besedo Eleni Valencijano, vas želim spomniti na to, da sta v oži izbor za Zaharovo nagrado prišle tudi dve druge osebi, organizaciji, ki jih je treba prav tako podpirati um, tudi v prihodnosti. Gre za demokratično opozicijo v Venezueli, Mesa de la Unidad Democratica. Um, Torej, politične zapornike v Venezueli sedaj čaka boljša prihodnost, kaj ti voljivci so se v tej državi postavili na pravo stran zgodovine. Upam, da bo ta demokratični izid volitev v Venezueli tudi spoštovan, da ga bo spoštoval predsednik in njegova vlada in da bo se Venezuela uh, vrnila na put demokratične države. Prav tako upam, da bo sta hčerka in žena Borisa Nemcova še naprej imeli našo podporo. Hčerka sedaj živi v Nemčiji, sam se bom v Moskvi v petek srečal z gospodom Tacijanovom, ki je ga nasledil eh, in še enkrat mu bom izrazil našo podporo. Besedo dobi Elena Valencijano. Hvala lepa. Gospod Brok, lepo pozdravljam vse skupaj. Edini zločin Raifa Badavija je bil ta, da je izrazil svoja stališča z edinim orožjem, ki mu je bilo na voljo, z besedami. Za nas je. Za nas je težko predstavljati, da je zato dobil tako nasilno in pretirano kazen. Ampak vseeno se je to zgodilo. Na njegove besede so se odzvali z bičem, z zaporom, z izolacijo, z izolacijo njegove družine, njegove žene in otrok. Um, Z, v blogu, ki ga je imenoval Saudski liberalci, je Raif Badawi skušal sprožiti javno razpravo v državi, kjer je to nepredstavljivo. Gre za državo, kjer se je rodil Raif Badawi in je tam nastopil kot uh, nekdo, ki svobodno misli, ampak označili so ga za verskega odpadnika. Uh, tam ljudi kot uh, je Rajf Badawi, ki izraža svoja stališča na miroljuben način, dojemajo kot grožnjo. Tako je v totalitarnih režimih. On je izrekel besede kot so naslednje. Spoštovati mnenja nasprotnikov je vrednota. Ali pa rekel je, živi in pusti živeti, misli to, kar želiš misliti. In rekel je, svoboda izražanja je zrak, ki ga moramo dihati vsi. Družbe so napredovale ravno zaradi svojih mislecev. Zaradi takšnih izjav je Raif Badawi sedaj v zaporu. Zato, ker je izrazil svojo bojazen, eh, da morajo um, človek, ko vi aktivisti bežati, eh, da morajo aktivisti za človekove pravice bežati iz Saudske Arabije. Uh, bil je obsojen na tisoč udarcev z uh, bičem in na desetletno zaporno kazen ter na visoko denarno kazen. Zdaj no, pa Davo je v zaporu. Morda so skušali zbrisati njegovo delo, ukloniti njegovo voljo, ampak niso ga uspeli utišati. Uh, to jim ni uspelo in zato smo danes tukaj. Nihče ne sme utišati Raifa Badavija. Parlament se želi um, jasno oglasiti z uh, Saharovo nagrado, ki mu jo bomo podelili v sredo želimo mm, končati to nečloveško ravnanje, želimo zahtevati nemudno svobodo moža in očeta, ki ga nikoli ne bi smeli ločiti od njegove družine. Pred štirimi dnevi se je Raif odločil za gladovno stavko. Bil je predstavljen v popolno izolacijo. Z nami je njegova žena Ensaf Hajdar ki je prav tako postala aktivistka, um, ki brani svoboščine in pravice svojega moža. Nihče izmed nas si ne more predstavljati trpljenja, skozi katero je, šlo, skozi, skozi katero je šla Ensaf Haidar. Zapustiti je morala svojo državo za majhnimi uh, Eh, otroki, ki imajo 11-18 let, preselila se je v Kanado, v tujo državo, ki jo je sprejela z odprtimi rokami. Ne moremo si predstavljati, eh, zakaj se je morala Ensaf boriti. Vem, da bo tudi ona spoštovala um, uh, verjame v obljubo, ki jo je dal Raif Badavi, kaj ti obljubil je, da se bo vrnil in tudi mi upamo, da bo to uresničeno. Upam, da bomo lahko mi in druge mednarodne organizacije pomagale ENSAP se ponovno združiti z Raifom. Ehm, spoštujemo tiste, ki kljub tveganjem ehm, branijo svoje ideje, svobodo,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 Hvala. Zelo vesela sem, da sem dali besedo in vesela sem tudi, da nam je sedaj zvedožil Stanislav eh, Lambinidis, eh, predstavnik eh, za človeka pravice Evropske unije. Gospa Hajder, veliko veselje in čast mi je, da lahko sopredsedujem tej seji. Kot smo pokar slišali, ste sama borka za človeka pravice in morali ste zapustiti svojo domovino, zato da ste našli in poiskali zatočišče v tujini tu smo, da počastimo vašega moža in zelo žalostni smo, da se nam nocoj ni um, uspel pridružiti. Upamo, da se nam bo lahko pridružil drugič v bližnji prihodnosti. Neutrudno se borite za njegovo izpostitev, za delo, ki ga oba predstavljata, zato bi, bi vas prosila, da nagovorite to sejo, tukaj imate odbora. Uh, dva odbora, odbor za zunanje zadeve in tudi odbor, pododbor za človekove pravice. Veliko kolegov je tukaj, ki imajo veliko pliv v lastnih državah. Upamo, da čutite, da ste med prijatelji, med tistimi, ki vam želijo pomagati v vašem boju za svobodo in pravičnost. Tako da vas vabim k besedi. Izvolite. أنا في البداية أحب أن أشكركم عن جد يعني انتو اليوم مالي بشخوالة Danes sem dobila nekaj upanja, pred mesecem sem slišala, da bo moj soprog prijel Saharovo nagrado. In mislim, da so bila s tem odprta prva vrata na pot k svobodi za mojega moža. Zahvaljujem se vam za to nagrado. To je nagrada, ki je zelo ugledna in izbira Raifa pomeni dodatno upanje zame. Mislim, da je to prvi korak na poti do njegove osvoboditve in svobode. Najlepša hvala. Resnično se vam zahvaljujem iz vsega srca. Zelo sem zadovoljna, obenem pa tudi zelo žalostna saj bi si seveda želela, da bi bil Raif danes z nami. Želela bi si ga videti, kako prejme to nagrado, z menoj ob strani, vendar pa ga žal ni z nami. Vaše besede pa so me navdale z upanjem. Čutim skupno upanje in voljo za to, da bi bil Raif osvobojen. Najlepša hvala tudi za vaš pogum, hvala, da ste podelili Raifu to nagrado. Mislim, da ta nagrada pomeni najpomembnejši korak na poti do njegove osvoboditve. Nisem pripravila uradne deklaracije danes, vendar mi dovolite, da se vam zahvalim za to zelo pomembno nagrado. Kristovo znamenje. Zdaj bi dal besedo Saurusu Lambrinitisu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Draga Insaf, dragi Raif, če ti bo Insaf po telefonu pripovedovala o tem sestanku in o tej slavnostni podelitvi. Naj ti pove, da je Saharova nagrada ena najprestižnejših nagrad za človekove pravice v Evropi in v svetu. Podeljujejo svobodno izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta, parlamenta, kjer uh, so združene Evropske države, 28 držav. To je signal tako znotraj Evrope kot izven Evrope. Vsako leto s tem Evropa izkazuje svojo zavezanost, da bo neotrudno podpirala svobodo izražanja, veroizpovedi, eh, vere, eh, svobodo pred ehm, telesno kaznijo, smrtno kaznijo, svobodo združevanja in bolj kot vse drugo je to signal, da je Evropa zavezana k temu in to prav vsak od nas, da podpre tiste posameznike in borce za človekove pravice, ne glede na to, kje živijo ki pospešujajo te pravice. Če tudi smo Saharovo nagrado podelili zdaj, pa je pozornost Evrope do Raifovega primera nekaj, kar traja že dlje časa. Januarja leta 2009 je Frederika Mogherini 9. januarja eh, je Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, dala izjavo in o njej spomnila na temeljna načela v tem primeru. To je naš, torej načela proti um, telesni kazni in zlonamerni kazni, kjerkoli se dogaja. 8. junija v drugi izjavi, po tem, ko je. Vrhovno sodišče Savske Arabije potrdilo sa, uh, sodbo, smo znova podali javno izjavo, v kateri smo povdarili pomen spoštovanja pravice do svobodnega izražanja in pomena tudi, da če je nekdo zaprt, da se spoštujejo tudi pravice v zaporu. Javno bičenje, ki ga je bil deležen vaš soprok januarja, je bilo vzrok za javno ogorčenje po vsem svetu. Vsi so pozivali k temu, da se to ne ponovi. Očitno gre za pozitiven napredek, da zaradi zdravstvenih razlogov nadaljnega bičanja ni bilo. In upamo, draga Insaf, da nadaljne izvrševanje kazni ne bo potrebno, da bo kazen preklicena. Evropska unija boš naprej pozivala oblasti Savske Arabije, da eh, prekine izvajanje sodne kazni, da preuči znova sod, eh, sodbe, ki so bile izrečene in da razmisli o pomilostitvi. Dragi prijatelji, Saudska Arabija je pomembna partnerica Evropske unije in je tudi vplivna politična, gospodarska, kulturna in verska akterka na Bližnem vzhodu eh, in v islamskem svetu kot so številni drugi v Evropi, smo tudi mi zelo tesno spremljali razvoj posameznih primerov v kraljestvu, ki kažejo na celoten položaj človekovih pravic v tej državi. Nekateri obsojeni so bili celo um, mladoletni, kot naprimer gospod Mohamed Al-Nimr in to uh, zahteva našo pozornost. Seveda se pogovarjamo o človekovih pravicah, ko govorimo z saudskimi partnerji in ko govorimo o posameznih svobodah in svoboščinah. Poleg simbolne pravice do volitev in izvolitve žensk, uh, ki je sedaj uh, predmet člankov, se vse čas pogovarjamo o področjih, kjer menimo, da bi Saudova Arabija morala izvajati reforme na področju svobode izražanja, veroizpovedi, združevanja, odprave um, nečloveške in ponižujoče kazni in tudi uporabe in um, razširjenosti uporabe smrtne kazni. Ta parlament je večkrat poročal in dejal, da potrebujemo več dialoga s Savdsko Arabijo in zalivom, ne manj. In to je ravno tisto, za kar se zauzemamo, za kar si prizadevamo. Upamo, da bo Savdska Arabija sedaj sprejela spremembo na področju človekovih pravic. Vsi opažamo, da so sedaj ženske prvič lahko volile na krajevnih lokalnih volitvah v tej državi. To je vsekakor pozitiven korak naprej. Sočasno pa ena ženska v tej državi ni mogla voliti, ker je morala zaprostiti za azil v Kanadi s tremi otroki, kajti prejela je grožnje smrtjo zaradi tega, ker je njen mož svobodno izražal svoja stališča. In moški, njen mož prav tako ni mogel voliti, ker je danes v zaporu. Upam, da bo ta družina kaj k malu znova združena. Zaradi njih, zaradi njih, zaradi njih, zaradi njihovih otrok in zaradi dostojanstva in humanosti. In zav. Tudi mi si želimo in bi si želeli, da bi bil Rajiv danes z nami. Vi pa ste tu in ga zastopate. Niste prosili za to, da bi smeli biti pogumni. Niste prosili za to, da bi zadnja leta svojega življenja lahko eh, posvetili temu, da bi svet opozarjali na primer vašega moža in prosili za njegovo izpustitev. Tudi vaši otroci niso prosili za te muke in trpljenje, vendar ste bili vsta čas močni in sami ste navdahnili Eh, svojo držo druge in zelo ponosni smo, da ste danes med nami. Upam, da bomo po najboljših močeh vam lahko pomagali in prepričan sem, da bo Saharova nagrada vsekakor pripomogla k temu, da bo ta primer prej zaključen in da bo vaša družina in vi znova srečni. Hvala lepa, da ste prišli. Najlepša hvala za te besede. Zdaj pa dajem besedo gospe Alju Mari, ki je predsednica delegacije za odnose z uh, arabskim polotokom. Izvolite, gospa. Euh, Najlepša hvala za besedo tudi jaz bi skoristila priložnost, da vam zaželim dobrodošlico na Evropskem parlamentu. Za nas je vsele pomembno, da so z nami ženske, ki prihajajo iz zalivskih držav, pa tudi iz Saudske Arabije konkretno in tukaj predstavijo tudi svoje stališče. S tem pričajo o svojem življenju. Tako kot ste povedali, je še kako pomembno, da imamo iskren dialog s temi državami. To pomeni napredek. Imamo odnose, ki so večinoma gospodarske narave, zdaj pa moramo zagotoviti to, da bomo ta odnos dopolnili tudi z boljšim poznavanjem kulturne realnosti, družbene realnosti, tako na eni kot na drugi strani. In le z dialogom lahko zagotovimo boljše razumevanje in zagotovimo tudi napredek. To je tako pomembno, kot je tudi pomembno, da Evropa zelo jasno podarja svoje temeljne vrednote. In s to simbolično gesto vam danes zaželim dobrodošljico in osebno bi želela povedati tudi, da so izzivi, ki ste jih premustili vi in vaši otroci, nekaj, kar upam, da bodo vodili tudi do razrešitve. Najlepša hvala, da ste z nami, hvala za to, kar počnete in prosim, da prenesete tudi vse želje, ki vam jih želi Evropa. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj bomo poslušali, kaj bodo povedali prične skupine. Najprej bomo dali besedo enemu predstavniku prične skupine uh, in nadaljevali z drugo in tako bomo naredili več krogov. Začeli bomo z gospodom Predo za ELS, sledil pa bo gospod Panceri v imenu SND. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej se v imenu skupine ELS zahvaljujem gospe Ince Freider, da je danes z nami, pa tudi cel ta teden, tako da se bomo lahko pogovarjali o zadevi Rajf Badavi, tako da bo lahko prejela tudi nagrado, saj njenega soproga žal ni z nami. Prav tako se zahvaljujem kolegici, ki je podarila pomen zadeve Badavi za Evropsko unijo. Evropska par, Evropski parlament se je odločil podeliti z Harvard nagrado gospodu Badaviju iz dveh razlogov. Prvič, svoboda izražanja je temeljna pravica, o tem se ne moramo pogajati in to moramo braniti na Evropskem parlamentu z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Drugi razlog je to, da nihče ne more biti zaprt in biti podvržen telesnemu kaznovanju zaradi tega, ker svobodno izraža svoje misli. Saharova nagrada ima močno simbolično vrednost in sicer vrednost poguma, ki ga izražajo zagovorniki človekovih pravic. Ta nagrada mora imeti tudi konkretne učinke in predstavljati prvo fazo v osvoboditvi gospoda Badavija. To je tudi stališče, ki je izrazil predsednik eh, naše politične skupine, gospod Manfred Weber, ki ga je gospa Badavi že srečala. 26. maja smo bili skupaj. Še nekaj zaključnih besed. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Lampinidis, pa tudi kolegica Ljo Mari, glede potrebe po tem, da okrepimo dialog o človekovih pravicah z zalivskimi državami. Na Savtsko Arabijo smo se sklicevali tudi, ko smo pred nedavnim prijeli predstavnika na odboru. Upam, da bo čim prej vaš soprog Raif Badavi tudi osvobojen. Hvala. Thank you, <coughs> Grazie Presidente. Hvala, gospod Pantieri. Hvala, gospa predsedujoča. 19. člen splošne deklaracije o človekovih pravicah pravi, da ima vsak posameznik svobodo izražanja in svobode in da lahko deli svoje mnenje in informacije čez meje in to informacije vsakega tipa, omenjam ta člen, kajti to je pravzaprav ta svetilnik, ki kaže pot človekovih pravic in temeljnih soboščin. In na tej podlagi je Evropski parlament in naša večna skupina sklenil, da Saharovo nagrado podeli Rajfu Badaviju. Tako da se bo ta nagrada podelila jutri na slavnostni um, obeležitvi Eh, njegovi ženi Encef Hajdari. Tudi resolucijo je sprejel Evropski parlament 12. februarja prav v zvezi z Rajfom Badavijem, v kateri pozivamo oblasti Saudske eh, Arabije naj izpustijo Rajfa Badavija. Mislim, da moramo pri tem ustrajati. Saudo Arabija je pravzaprav dejansko podelila pravico ženskam, da volijo na občinskih oziroma lokalnih volitvah. To je prvi korak, vendar je pred Saudo Arabijo še dolga pot. Zato je izjemno pomembno, da to upoštevamo tudi v odnosih z Rijadom. Drugi, drugi, z drugimi besedami, ko govorimo o odnosih z, na področju energetike, trgovine in tako naprej, Eh, ti odnosi ne smejo kompromitirati um, spoštovanja človekovih pravic in uh, ne smejo voditi k kršitev človekovih pravic. Prav tako pa uh, eh, ustrajamo pri tem, da je nujno treba spoštovati in pospeševati človekove pravice v Saudovi Arabiji. Thank, thank you very much. Najlepša hvala. Sedaj pa Charles Tanak za EKR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Ensaf Hajdar toplo dobrodošli v imenu moje politične skupine EKR, ena od uh, skupin, ki je uh, prav tako podala uh, nominacijo za vašega moža. Njegova kazen je v večjih tega parlamenta barbarska in močno neproporcionalna. Pozivamo k takojšnji izpustitvi in oprostitvi gospod uh, strani kralja. Um, Salmana. Moja država pravi, da je Sadova Arabija tesna zaveznica, vendar pa prav tako izvaja strogo šerijatsko pravo eh, in tudi iz, eh, izreka smrtno kazen kot um, mladoletnikom, kot je Mohamed Al-Nimr, ker je povezan z višjim šiitskim klerikom v Sadovi Arabiji. Salafitska veja islama, ki jo izvaža Saudova Arabija, tam ni mogoče odpreti in ustanoviti krščanske cerkve, se je izkazalo tudi za velik problem sunitskega sveta, ki je prej uh, izvajal sufijsko strpnost. Torej, tukaj obstaja uh, neka povezava s to prakso, ki jo izvaja KSI. In ta primer vašega moža tako pravzaprav sega prek meja uh, Arabskega zaliva do uh, Zahodnega Balkana in uh, Afriškega roga. Tako da pozdravljamo podelitev nagrade Rajfu Badaviju, mislim pa, da mora sedaj Saudova Arabija ne le uh, dati nekaj in zvesti nekaj um, simboličnih reform, ampak dejansko iti v 21. stoletje. Pravica žensk, da vozijo avtomobil, bi bil prvi korak v to smer. Pravili so že večkrat, da se je to zgodilo, pa se še ni. Saudova Arabija naj bi tudi izvajala bombardiranje jemnu kar povzroča veliko žrtev med uh, civilnim prebivalstvom. To je del eh, nadomestne vojne z Iranom in pozivam, da s, uh, kraljevina Saudova Arabija neha bombardirati področja, še zlasti tam, kjer živijo hutujci. Torej, upamo, da bo ta nagrada odprla oči številnih vlad Evropske unije, vključno z vladama v Združenem kraljestvu in v Franciji, ki imata zelo tesne trgovinske in gospodarske odnose z kraljevino Saudijo Arabijo. Noben, nobeden več od nas ne sme več ravnati kot prej z eh, kraljevino Saudijo Arabijo, če se ta ne bo dejansko in pomembno podala na pot reforme na področju človekovih pravic. Hvala lepa. You, hvala lepa, gospa Šalke, za skupino Alde. Najlepša hvala. Gospa Hajdar, res vas je lepo znova videti in zelo se strinjam s posebnim predstavnikom za človekove pravice, gospodom Lambrinidisom, ki je rekel, da tudi vi ste pravi navdih, vi ste Eh, znak moči žensk v Saudi Arabiji. Kakšno nevredno delo ste opravili za to, da ste pokazali, kako trpi vaš mož Rajf Padavi. Resnično si želimo, da bi vi in vaši otroci lahko kaj k malo se združili z njim in da bi tudi on osebno lahko prejel to nagrado in da bi bil takrat tudi v dobrem zdravju. Spoštujemo njegovo delo in kljub interesom, ki včasih um, poteptajo interese na področju človekovih pravic v Saudovi Arabiji, je večina v Evropskem parlamentu dala najvišjo nagrado, ki jo lahko damo, uh, torej Saharovo nagrado, prav njemu. Rajf kaže neotoljivo uh, prizadevanje za svobodo. In vsaka oseba, moški ali ženska v Saudovi Arabiji, v Iranu, Tuniziji, v, na Kitajskem, Venezueli ali v Siriji, to je svoboda, ki si je ljudje želijo, če tudi je nikoli niso doživeli v svojih mislih in svojem umu pa pa si je želijo. Ne smemo dovoliti, da bi kulturni relativizem dopuščal, da nekdo trdi, da človeka pravice niso univerzalne. Raifove razmere to zelo jasno kaže. Tudi najmočnejše zatiranje, tudi najbolj barbarska kazni, kazen a, mu niso preprečili, da ne bi ustanovil a, bloga Svobodna liberalna mreža. To, da Saudovi Arabi v Saudovi arabski eh, oblasti same niso, um, da so menile, da ne bi mogel preživeti več kot 50 bi, um, bičan, pove veliko. Uh, Njegove besede so najmočnejše, zato sem hotela prebrati odlomek iz njegove knjige in sedaj bom citirala gospoda Rajfa Badavja. Pravi, zame liberalizem pomeni živi in pusti živeti. To je krasen moto. A narava liberalizma, še zlasti savtska različica, mora biti razjasnjena. Še bolj pomembno je urisati lasnosti in pa, parametre liberalizma do katerih so druge sekcije tako sovražne, da ga želijo diskreditirati brez razprave oziroma brez razumevanja, kaj sploh pomeni ta beseda. Zato so v misli javnosti usadile sovražnost do liberalizma in izmaknile preprogo izpod nog teh ljudi. Ampak to bo izginilo tako, kot prah, ki ga odpihne veter. Konec citata. Zadnje mesece so odnosi s Saudovo Arabijo če dalje pod večjim nadzorom in že čas je bil za to. Uh, to, tukaj gre za ideologije, ki destabilizirajo sosedne države in tudi financirajo džihadiste. Za nas pa so človekove pravice savdskega prebivalstva, pisateljev, pesnikov, blogerjev, ateistov in še zlasti vseh savdskih žensk dovoljšen razlog, da znova in vnenehno pozivamo k pomembnim reformam in k temu, da so deležni um, človekovih pravic. Zdaj je čas, da kralj podeli in oprosti uh, Rajfa Badavija. Hvala lepa, gospa Veržja, za skupino Gue. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V veliko čast nam je gospa Hajdar da vas lahko pozdravimo tukaj med nami. Seveda bi bilo še lepše, če bi bil lahko z nami tudi vaš soprog. Obsojen je bil zato, ker je zagrešil kaznivo dejanje tega, da je svobodno izrazil svoje misli. Deležen je bil bičanju in danes je izrazil namen začetka gledovne stavke. Vi ste mu vedno stali ob strani in ste mu bili enaki po vsem pogumu, ki ste ga izrazili. In mislim, da moramo toplo pozdraviti to, da ste izrazili vašo željo, da izvajamo pritisk. Prav tako moram povedati, kako grozna je bila izrečena kazen na smrt zaradi verskega odpadništva. Potem druga oseba, predstavnik Sadove Arabije na Beniškem bienalu, potem pa še mladi šitk je bil obsojen na smrt, na obglavljanje, zaradi tega, ker je zagrešil krnivo dejanje, če smem temu tako reči, to, da je bil pravzaprav nečak svojega strica. To je situacija in to so primeri, ki jih ne moremo dopuščati več kot 150 ljudi je bilo usmrčenih od začetka letošnjega leta in to je brez premjera. In to je ena najhujših držav v tem smislu na celem svetu. Potem pa tudi bombardiranje v Jemnu ter financiranje terorizma, o tem je bilo veliko govora. Gospod Sulembrdinis, moramo povedati tudi to, da moramo pozdraviti in spostaviti vlogo vseh žensk, ki so sodelovali na krajovnih volitvah. 900 se jih je obenem tudi upalo nastopiti kot eh, kandidatke. Sedem jih je bilo izvoljenih. Mislim pa, da moramo to prav tako izpostaviti v kontekstu današnje razprave. Spoštovana gospa Hajdara, vaš soprog je simbol, simbol vseh tistih, ki so bili pokrivamo obdolženi zaradi izražene svojih misli v Saudovi Arabiji, kot tudi v sosedskih državah, ki so v tem smislu najhujše države na celem svetu. Upam, da bo dialog, ki ga vzdržujemo tukaj z nekaterimi temi državami, to privedlo do tega, da se bodo te barbarske metode prenehale in upam, da bo vaš soprog kmalo tudi osvobojen. In popolnoma se tokrat strinjam z gospodom Tenokom, menim, da trgovinski odnosi s temi državami se ne morejo nadaljevati. Jaz kot francoze ja to lahko povem. S tem moramo prenehati. Ponovno pozdravljam vaš pogum in v velik ponos nam je lahko, da ste tukaj z nami. Upam, da bomo lahko z vami prenesli ta ponos in pogum naprej. Gospa Lohbiler za zelene, potem naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča in tudi vam. Hvala lepa, gospa Ensa Hajdar, da ste prišli v našo sredo v imenu skupine zelenih. Bi vam želela izraziti spoštovanje vam in za vašo politično kampanjo, zato da bi dosegli spustitev moža Rajfa Badavi. Seveda čestitamo tudi gospodu Badaviju, kajti ta a, eh, nagrada vedno znova ponazarja, kako pogumno se bori za reforme v Saudovi Arabiji gospa Hajdar, niste povedali, kako uh, gre vašo možo zdaj, ko gledovna stavka in je izoliran. Upamo, da bo ta javna pozornost pripomogla k temu, da bo uh, se njegov položaj izboljšal, kajti vemo, da so razmere v savskih zaporih grozljive. Slišimo o trp, eh, trpinčenju strani zapornega osebja in policistov. Uh, Slišimo tudi, da eh, je sicer eh, prepoved eh, mučenja opisana v, zak v kazenski zakonik, pa jih to ne ovira. Kdor izraža drugačno politično mnenje, ehm, se izpostavlja hudi kazni. Tudi ehm, odvetnik vašega moža Valid Abu Al-Kair je aktivist za človekove pravice in aprila 2014 so ga uh, zaprli brez, da bi dali kakšno izjavo in so ga obsodili na 15-letno uh, eh, zaporno kazen z pojasnilom, da ne skazuje spoštovanja do vladavi, uh, vladavine, do kraljevine in oblasti. Uh, Torej, to kaže na to, kakšne so razmere v Saudovi Arabiji. In sedaj bi zaključila s pozivom Saudovi Arabiji. Takoj in brezpogojno izpustite Raifa Badavija in izpustite tudi ostale aktiviste človekovih pravic in tiste, ki so politični zaporniki. In to storite brez nadaljnega nasilja. Hvala lepa. Hvala. Ignacio Corao. Grazie, grazie presidente. Do il... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi povabljen, ki izrazil zahvalo za ta boj, boj za temeljne človekove pravice v Saudovi Arabiji. Upam, da bo s tem priznanjem Sahrovo nagrado prihodnost vaše družine boljše in da bo vaš soprog osvobojen. Res upam, da bo tako, vem, da so stvari zdaj zelo težke, vendar upam, da se bo to spremenilo. Celotna situacija, pa tudi nedoslednost Evropske unije pri obravnavi Saudove Arabije je nedopustna. To je država, s katero imamo dobre odnose, je pa obenem tudi tista država, v kateri prihaja do največ primerov kršitev človekovih pravic odnosi med Evropsko unijo in Saudovo Arabijo morajo biti opredeljeni tudi na osnovi spoštovanja človekovih pravic. In to je eno temeljnih vprašanj, s katerim se ukvarja naš pododbor. Sistematično kršenje političnih pravic, človekovih pravic, pravic žensk moramo upoštevati, oberem ne smemo pozabiti tudi na tisoče političnih zapornikov v tej državi. Absolutno moramo izboljšati to situacijo, zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic za vse, ki živijo v tej državi. Saudova Arabija je seveda v zelo strateški regiji in ima tudi pomembno ulogo pri odnosih z Evropsko unijo. Na milijarde evrov v kontekstu trgovine je pod vprašanja. Moramo pa seveda vse skupaj obravnati tudi skozi prizmo človekovih pravic. Gospod Badavi je primer trpljenja posameznikov v tej državi. Kolega Panceri, ki predstavlja socialiste v tem odboru, pa je tudi predstavnik politične stranke, ki je trenutno v Italiji na oblasti. Želel bi povedati, da ne smemo pozabiti na čudovit odnos, ki obstaja med eh, satelistično vlado v Italiji in kraljevino Sadovo Arabijo. Mednarodna skupnost je zelo nedosledna v smislu obravnave kršitev človekovih pravic v Sadovi Arabiji. To moramo izpostaviti. Kazni, ki se izvajajo tudi v primeru Mošeje Al-Džeda, ter nepriznavane strani naših držav članic, da prihaja do grozovitih primerov kršitev človekovih pravic. To je res nekaj groznega. Gre za sistematično kršenje temeljev. Najlepša hvala, gospod Tokaš, JLS. Dear chairman, chairwoman, dear colleagues, Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice, gospa Ensef Hajdar. Najprej mi dovolite, da izrazim sočutje gospe Ensef Hajdar, pa tudi solidarnost do vaše družine. Od leta 1988 Evropski parlament podeljuje Saharovo nagrado za svobodo misli tistim, ki so na izrazit način prispevali k boju za človekove pravice. Raj Badavi je spodbujal razpravo o veri in svoboščinah v konzervativni Sadovi Arabiji, bori se tudi za razsvetlitev svoje skupnosti in proti ignorantnosti. To pa ga je stalo svobode. kljub temu, da je pomagal vsem tistim, ki so bili prekrašeni, se zauzemal tudi za pravice žensk. Iz vseh teh razlogov je postal letošnji nagrajenec. Sakrovo nagrado obenem pozivamo tudi savtske oblasti, da takoj in brezpogojno izpustijo Rajfa Badavija in preprečijo kakršnekoli nadaljne bičanje. Prav tako zahtevamo izpustitev vseh tistih, ki so v zaporu in so bili obsojeni enostavno zaradi tega, ker svobodno izražajo svoje misli v tej državi. V zadnjih dnevih smo bili priča tudi zgodovinskim dogodkom v Sadovi Arabiji, vendar smo bili glede tega seveda pazljivi. Ženske so prvič dobile možnost, da glasujejo na krajevnih volitvah. Še vedno pa ženske ne uživajo številnih drugih pravic. Pričakujemo, da bodo te spremembe vodile k dejanski reformi, tako da bodo ženske dobile konkreten glas in da tukaj ne bo šlo le za ustvarjanje iluzij. Arabska pomlad se je končala brez konkretnih rezultatov, vsi upi so izginili, vendar pa boje Rajfa Bdavja in zadnje volitve že kažejo določene korake na poti k socialni razsvetlitvi v arabskem svetu in Saudovi Arabiji. Vendar pa se moramo tudi sami boriti za ta napredek, to je bistvenega pomena, in zahtevamo, da se njegove misli osvobodijo hvala. Najlepša hvala. Richard Howard, SD. Najlepša hvala, lepo vas ponovno pozdravljam na Evropskem parlamentu ENSAF. Z vami smo govorili preko teleprenosa, ko so bili v Kanadi, potem ste bili z nami v Bruslu in veselim je, da ste z nami zopet ta teden. In vsakokrat smo vam obljubili, da se bomo zauzemali za rajfovo svobodo, za svobodo misli, pa tudi svobodo izražanja v vaši državi. Podelitev Saharove nagrade ta teden kaže na to, da smo pripravljeni to storiti in se bomo zato še naprej zauzemali, dokler Raif ne bo osvojen. Obtožen je bil razželitve islama. Mi pa podpiramo tako islam kot tudi svobodo do veroizpovedi v vseh oblikah. Nikakor pa ne moremo podpirati nekoga, ki krši človekove pravice in naša skupina z visoko predstavnico zunaj zdaj pozivamo tudi kralja Salmana, da spoštuje človekove pravice tako, da podeli oprostito vašemu soprogu. In se sprejeli ste švicarsko nagrado svobodnih mislecov, danes pa ste z nami, ker prejemate Saharovo nagrado. Vendar pa vsi vemo, da je nagrada, ki si jo želite, svoboda za vašega moža. In želite se znebiti bolečine zaradi barbarskega kaznovanja, kateremu je podvržen vaš mož. Veseli nas, da vam je povedal, da ga veseli, da mu je bila podeljena ta nagrada in upamo, da bo vaše muke ta nagrada deloma lahko omilila. Gre za muke vas in vaših otrok, zrejte, ker ste bili ločeni od vašega moža, od njihovega očeta. En sem se napisala knjigo Svoboda za Rajfa Badavija, ljubezen mojega življenja. Ta teden smo s to nagrado počastili vašo ljubezen do moža, in s podelitvijo te nagrade tudi življenje samo. Thank you. Hvala. Gospod Avstrevičus. Amšija, madam Ensav Hajdar. Gospod predsedujoča, gospa Ensav Hajdar, gospod Lamrinidi, gospe in gospodje. Današnji dan je simboličen dan 14. decembra 1989, točno pred 26 leti, je preminil Andrej Saharov. Po letih izgnanstva in zaporni kazni je umrl doma, ko se je boril za to, da bi predstavil svoj govor na kongresu poslancev nekdanje USSR. -u. Sovjetske zveze. Spoštovani kolegice in kolegi, vsi trije nominiranci za Zaharovo nagrado letos so podali jasno in izrazito sporočilo, da je primankljaj, spoštovane človekovih pravic, globalni primankljaj. In tudi evropski kontinent je na seznamu držav, kjer se dogajajo kršitve človekovih pravic. Leto 2015 je bilo zelo dramatično in polno izzivov v številnih oblikah prelivanje krvi na vzhodu Ukrajine, smrt Borisa Nemcova, ki je žrtvoval svoje življenje, ko je želel preprečiti agresijo Kremlina. Leto 2015 je bilo leto 100 tisoč izgubljenih življenj v Siriji, Iraku, pa tudi v drugih arabskih državah. Te so pobijali nori džihadisti ali pa čisto enako nori diktatorji, potem pa vsi tisti, ki so potonili v sredozemlju, ko so skušali pobegniti svoji tragični usodi. Po drugi strani se leto 2015 eh, zaključuje z zmago venezuelske opozicije, pa tudi z zgodovinskimi volitvami v Saudovi Arabiji. Ali so stvari povrnile v normalo v venezuelskem primeru ali pa končno v normalo v Saudovem primeru, nam imali to čisto res, je določen dosežek. Vendar v teh turbulentnih časih je to nekaj, kar moramo povdariti, kar moramo omeniti in proslaviti. Po našem mnenju te dobre novice tudi kažejo na to, da je naše delo na Evropskem parlamentu smiselno. Poznamo pregovor, da si zaslužijo svobode le tisti, ki se za svobodo borijo vsak dan. V imenu skupine ALDE pozdravljam Raifa Badavija in njegove dejavnosti, ki so simbol tega boja. Hvala. Um, Hvala, zdaj pa Ulrike Lunaček v imenu politične skupine Zeleni, prav tako podpredsednica Evropskega parlamenta, govorna za mrežo Saharova. Najlepša hvala, predsedujoča, tako kot vsi drugi. Vas lepo pozdravljam med nami. In se vhaj, da veselim, da ste spet z nami. Pred nekaj tedni, pred kakšnim mesecem smo se srečali v Strasburu, ko sta z Rajifom prejela drugo nagrado strani mesta Strasbur in takrat ni bilo jasno, ali bo Rajif Bodavi dejansko tudi nagrajenec v letu 2015, če bo prejel Saharova nagrado. Upali smo, odločitev pa je padla poznaje. Veseli nas, da ste z nami. Takrat smo upali, da bo z nami lahko tudi Rajf. To se žal ni zgodilo, vendar pa upam, da vaša prisotnost, slovesnost v sredo ter tudi mednarodno naznanilo te nagrade morda lahko prispevajo k temu, da bo savski režim podelil osvoboditev ne le njemu, ampak tudi Valedu Alkairu, ki je bil že omenjen, njegov odvetnik, pa tudi številnim drugim, ki sedijo za rešetkami v Saudovi Arabiji, samo zaradi tega, ker so si drznili izreči nekaj kritik režima, samo zato, ker so si drznili udeležiti demonstracij, tako kot eh, mladi Mohamed Al-Nimar, ki se je pridružil drugim med miroljubnimi protesti. Samo zaradi tega, ker so si kot ženske, naprimer, dovolile voziti ali pa kaj drugega potovati brez svojih soprogov, brez tega, da bi soprogi to odobrili. Takšne stvari bi morale biti v 21. stoletju samoumevne, v čisto vsaki državi na tem svetu. Žal, ni tako tako v Saudovi Arabiji kot tudi v nekaterih drugih državami. In tako kot so povedali kolegi in kolegice, sem prepričana, da je Saharova nagrada za Rajfa Badavi osrednjega pomena pri zagovarjanju svobode misli. Če nimamo svobode misli in svobode izražanja našega razmišljanja, ne moramo pričakovati, da bomo lahko aktivno delovali v družbi, in skušali izboljšati situacijo in življenja vseh. Kako naj bi sprejemali razlike, razhajajoča se mnenja, ki imajo določen vpliv v vsakršni družbi? Dejanja in besede vašega soproga so simboli svobode in demokracije. ta pogum, da si upate spregovoriti, tudi če veste, da tisti, ki so na oblasti, ne bodo s tem zadovoljni, je v osredju poguma. Brez poguma, kot ga je izrazil Rajn Padavi, se stvari na tem svetu ne bodo spremenile. Prav tako lepo pozdravljam vaš pogum in se vhajdar, da ste imeli pogum, da ste to prenašali, da ste potovali po svetu, da ste najprej dejansko zapustili svoj dom, svojo domovino, saj bi bili sicer ogroženi tako vi kot vaši otroci. Pa tudi to, da ste kot ženska lahko zbrali toliko poguma. Seveda je dobro, da so ta vikend ženske lahko prvič glasovale v Sadovi Arabiji, nekateri so bili celo izvoljene. Vendar se sprašujem, zakaj v 21. stoletju sploh ženske naj ne bi imele te pravice, naj ne bi imele pravice svobodnega potovanja in premikanja, ne da bi neki skrbnik to dopuščal, sobrok ali pa kdo drugi. Zakaj bi to morali biti težava v katerikoli državi, državi kot je Saudova Arabija? Če obenem dovoljujejo modernizem, avtomobile, mobilnike, računalnike, ki jih lahko uporabljajo vsi. Zato mislim, da ste vi in vaš mož jasno pokazali na to, da Sadova Arabija se udeležuje številnih maternih svoboščin, vendar pa ne zagotavlja nekaterih temeljnih pravic, pravice do izražanja misli ali pa tega, da imajo ženske vse pravice. Nekdo je povedal, da je Sadova Arabija zelo pomembna partnerica v geopolitičnem smislu, da potrebujemo Sadova Arabijo tudi pri zagotavljanju miru v Siriji, tako kot številne druge. Da, to je že res, vendar pa zaradi tega ne moramo dopustiti, da bi v molku gledali to situacijo. Da Sadova Arabija bombardira civiliste v Jemnu in da nekatere države članice pravzaprav dobla, dobavljajo orože tej državi, kljub temu, da je jasna prepoved na izvoz orožja v države, ki so udeležene v konflikte. Mislim, da je pomembno, da ste z nami te dni. Znova se vam zahvaljujem, da ste z nami. In upam, da bo podelitev te nagrade jasno sporočila sadovem režimu, eh, režimu Sadske Arabije, da mora poskrbeti za to, da se eh, vašega soproga osvobodi. Hvala. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, Fabio Castalno. Najlepša hvala, predsedujoča. Iskreno in iz srca izrekam dobrodošlico in safhajder. Veliko časno mi je, da ste danes z nami vemo, da je Raif Badavi v samici po letih nepravične zaporne kazni je začel z gledovno stavko. Po farsi, ki je njegovo sojenje, je seveda bil kaznovan zaradi tega, ker je želel enostavno svobodno izražati svoje misli in uživati pravice občutili smo žalost zaradi te njegove obsodbe, namesto da je zdaj zaprt v Rijadu, mislim, da bi moral biti z nami. To ni zgolj telesna kazen, kot pravijo nekateri ljudje, gre za umiranje po obrokih. Številni so mučeni, številne bičajo, vključno z mladoletnimi osebami in te bi morali osvoboditi še danes. Če bi bila komercialna in gospodarska politika Evropske unije skladna z temeljnimi vrednotami, ki jih branijo, potem mislim, da bi že zdavne kaj storili v to smer. Imamo 500 milijonov potrošnikov, seveda moramo kupovati stvari, jih tudi prodajati, vendar pa to ne sme vplivati na našo obravnavanje človekovih pravic tudi v primeru Sadove Arabije. Naše države članice tudi na veliko izražajo, iz, izvažajo orožje, Sadova Arabija pa uvaža to orožje. Obenem omogočajo tudi posredne vojne, tako kot v Jemnu, kjer je na tisoče in tisoče notranjih razseljenih in pa osiroteljih. Seveda sodelujemo s Sadovo Arabijo zato, da bi dosegli nekatere cilje naše zunanje politike, verske manjšine ter politične disidente pa teptajo po svojimi nogami. Saharova nagrada seveda ne bo dovolj prazne besede niso dovolj. Seveda si želimo dialoga za vsako ceno, vendar pa ne moremo tolerirati te situacije in eh, tega trpeti v moku. To je cena, ki je ne moremo plačati, Rajfa je treba osvoboditi, vendar pa tudi druge. Seveda se mora vrniti v to pobjem svoje družine, žene in otroke in ne, ne zaradi tega, ker bi bil deležen nekakšne pomilostitve, ampak zaradi pravice. To je beseda, ki jo pogosto podarjam. Hvala, da vrš tir iz ELS-a, potem Anelis in prejema na Gomeš. Hajda. Hvala lepa, hvala lepa, eh, gospa Hajdar. V odboru za razvoj eh, menimo, da trajnostni razvoj ne more obstajati brez svobode, brez spoštovanja človekovih pravic in brez spoštovanja svobodnega izražanja. Zato je tako pomembno, da je Evropski parlament počastil Rajfa Badavija za njegov pogum pri obrambi svobode izražanja. In želimo čestitati tudi eh, vam, eh, gospa Hajdar. Obžalujemo dejstvo, da Rajf Badavi ne more sam prevzeti Zaharove nagrade mm, v sredo v Strasburu vendar pa se veselimo tudi dneva, ko bo izpuščen iz zapora, ko bo lahko osebno prišel v Evropski parlament eh, in bo lahko osebno prevzel Saharovo nagrado za njegovo delo pri boju za svobodo izražanja. Hvala lepa. Gospod Lic je naslednji v imenu SD. Spoštovana gospa Hajdars, Spoštovani gospod Lamberinidis, eh, prisrčno vas eh, pozdravljam tukaj v Evropskem parlamentu, govorim v imenu socialdemokratov. Hvala, da ste prišli k nam, da ste z nami v stiku in da si lahko vsi skupaj prizadevamo, da bi bil vaš mož izpuščen iz zapora. Nepravično so ga zaprli in gospod predsednik, je rekel, da smo nekateri to sami doživeli, drugi pa ne. Sam sem odrastel v diktaturi, kjer so bili prijatelji moje družine eh, poslani v zapor, ker so želeli spoštovati izrek svoboda, je tudi svoboda drugače mislečih. Eh, vaš mož eh, se je zauzemal za podobno načelo in pri tem ste ga tudi vi podpirali, zato se vam zahvaljujem, zahvaljujem se tudi vašemu možu pomembno je, da ste pokazali ta pogum, ste simbol in zgled za ženske in moške v vaši državi in tudi za ljudi v tistih državah, kjer so uh, ljudem človekove pravice kršene na podoben način. Obžalujemo kruto kazen, ki jo je dobil vaš mož in dodatno nas skrbi to, da sedaj gladovno stavka. Zato uh, Eh, če dovolite, bi vam postavil nekaj vprašanj. Ali lahko poveste, kako se počuti? Ali, lahko, ali vam lahko na kakršen koli način pomagamo oziroma ali lahko na kakršen koli drugačen način upozarjamo na razmere, v katerih živi vaš, eh, v katerih živi vaš mož. Gledovna stavka je izredno naporna, eh, zato bi vam bili hvaležni, če bi lahko nekaj povedali o njegovem počutju. Eh, čestitamo vam za vaš eh, pogum, za vašo ustrajnost. Eh, upam, da boste še naprej ustrajali skupaj s svojimi otroki in da vas bomo lahko k malu tukaj v Evropskem parlamentu pozdravili vse skupaj, torej vašega moža in vašo družino. Hvala lepa, Ana Gomeš in pa izjemoma gospod Kanča Pokratek. Hvala lepa. Hvala lepa, Ensaf, da ste tukaj z nami. Od januarja letos smo se z vami pogovarjali v videokonferencah in eh, z, v začetku so se teh videokonferenc udeleževali le malo številni poslanci, ampak zaradi vaše ustrajnosti je vaše gibanje, za izpustitev vašega moža dobilo takšno široko podporo. In zato hm, deloma mu je bila podeljena Saharova nagrada. Želim se pokloniti vam in pa vsem ženskam v Saudski Arabiji. Ko sem uh, obiskala Saudovo Arabijo, ko sem o njej pisala poročilo, so tamkajšnje ženske name naredile velik vtis. No, 17 jih je bilo včeraj prvič izvoljenih. ampak te ženske bodo predstavljale vse ženske, ki živijo v tej državi, kjer jim sednjeveški režim useljuje moško skrbništvo, čeprav so one same svoje skrbnice, kakor ste vi skrbnica vašega moža in pa svojih otrok, ko se borite proti temu barbarskemu režimu. to moško skrbništvo je nekaj, kar pravzaprav odreka ženskam njihovo dostojanstvo. Zato je treba to prakso odpraviti. Pripričana sem, da bo Raif Badawi nekega dne prišel osebno k nam in bo osebno prevzel uh, um, Saharovo nagrado. To se je zgodilo v primeru marsikaterega Saharovega nagrajenca. Uh, in uh, vem, da v to verjamete tudi vi. Pripričana sem, da bo on prišel k nam in tudi njegov odvetnik je bil zaprt, ker se je zauzemal za pravice vašega meža. Enako velja za druge ljudi, za tega mladega moža um, um, Mahmuda Al-Amirja. Ehm, tudi njega bi morali izpustiti iz zapora. Upam, da se ne bo zgodilo, da bi vašega moža izpustili iz eh, zapora, potem pa bi tega mladega človeka usmrtili. Parlament bo moral eh, bdeti na situacijo, zato da se to ne bo zgodilo, da ne bo usmrčen tudi palestinski uh, pesnik, ki je zaprt v Saudski Arabiji. Uh, Eh, in številni drugi, ki so zaprti in jim grozi smrtna kazen. Nekdo je že povedal, da je bilo letos usmrčenih že 150 ljudi in podobno velja za Bahrajn, za Jemen. Um, vse to so države, na katere negativno vpliva režim v Saudski Arabiji. Mislim, da je najhujša žalitev za islam, uh, vahabizem, um, islamski ekstremizem, ki ubija številne v muslimanskem svetu in pa zunaj njega. Zato ne smemo pustiti, da bi naše vlade še naprej poslovale za Saudsko radio, medtem ko se takšno ravnanje nadaljuje. Hvala lepa in pa še gospod Kan. Hvala lepa, obljubljam, da bom kratek, samo dve, tri točke. Na začetku bi pozdravil med nami gospod Ensaf Hajdar. Po sprejemu resolucije v Evropskem parlamentu sem vodil delegacijo Evropskega parlamenta v Savski Arabiji in o razmerah uh, Raifa Padavija sem spregovoril tako z mm, tamošnjimi nevladnimi organizacijami, kakor tudi s tamkajškrno vlado in ne razumem, zakaj ga še vedno niso izpustili iz zapora. Ob obisku me je presenetilo dvoje. Najprej visoka stopnja investicij v izobraževanje, to mi daje upanje. In pa druga točka, sodstvo v Saudski Arabiji. Mislim, da bi z njimi morali bolje sodelovati, tako da bi dosegli uh, večjo doslednost. Trenutno lahko sodniki počnejo, kar želijo. Uh, in uh, to ni prav. Potrebujemo več dialoga. Saudska Arabija je pomemben partner, tako je bilo v preteklosti, tako je danes in tako bo tudi v prihodnosti. Um, Saudska Arabija v arabskem svetu zauzema zelo pomemben položaj. Pozdravljam tudi nedavne volitve, uh, dejstvo, da je bilo izvoljenih 17 žensk. Upam, da nas bodo tek malo obiskale v Evropskem parlamentu, tudi to bi lahko bil del dialoga, o katerem sem prej govoril um, no, uh, v zgodovini arabskega sveta so ženske vedno igrale pomembno vlogo v politiki in v javnem življenju in upam, da se bo to sedaj zgodilo tudi v Saudski Arabiji, da bo ta proces sedaj pospešen. In eh, na nazadnje apeliram na kralja Salmana, da naj uh, uporabi svojo diskricijsko pravico, naj pomilosti Raifa Badawija. Um, ehm, Nedavno smo vstopili v pomembno obdobje za islamsko religijo. Gre za mesec eh, milosti in upam, da bo kralj kmalo pokazal milost tudi za Raifa Badavija. Upam, da se bomo lahko kmalo sestali tudi z njim. Um, Hvala, gospa Hajdar. Slišali ste predstavnike številnih različnih političnih strank, eh, različnih držav. Naša stališča se morda uh, tu in tam razhajajo, ampak vsi verjamemo v spoštovanje človekovih pravic. Vsi eh, vam želimo pomagati pri prizadevanjih za izpustitev vašega moža. Če želite podati zaključno pripombo, vam dajem besedo. Žal, skoliko moram. Najlepša hvala, še enkrat se vam lepo zahvaljujem. Vaše besede so me napolnile z upanjem. Tisočkrat hvala. Imam pa dve pripombi. Raif ni v samici. prejšnji četrtek so ga premestili v drugačen zapor. Na osnovi česar je njegov dosje tudi zaupne narave in oziroma je bil kot tako značen in to je tudi dejansko zapor, kjer so zaprti nekateri ljudje, ki um, preživljajo dosmrtno ječo, ni v Rijadu, je drugi. Zgledovno tako je začel prejšnji torek. Po Saharovi nagradi sem torej dobila nekaj upanja glede tega, da bi bil narejiv tudi osvobojen. Potem pa sem dobila tudi sporočilo strani švicarske vlade, da se njegov dosje preučuje in potem sem izvedela tudi, da je bil Raif premeščen v drugi zapor. Hvala, da ste mojemu soprogu podelili to nagrado in zdaj ima ta nagrada veliko moralno vrednost. Upam pa, da bo hmalo imela tudi praktično vrednost pri razrešitvi Raifovega dosjeja. Da se bodo s tem povečale tudi naše možnosti in naše upanje, da bomo ponovno videli Raifa. Upam, da bo čez nekaj časa Raif spet z nami. Hvala, da ste mi prisluhnili in vsem želim prijeten večer. Elena, final word. Elena, za zaključne pripombe. Eh, želela bi se samo zahvaliti eh, vsem, ki ste danes eh, prišli in vidimo se spet na slavnostni podelitvi nagrade v sredi. Hvala lepa, kolegi. Čaka nas še večerja koordinatorjev. Hvala lepa, gospa Hajder, da ste prišli danes k nam. Hvala lepa tudi Stavros Lamberinidis vsi smo počaščeni, da ste bili danes z nami eh, no, in mislim, da ste videli, da imate vso našo podporo. Hvala lepa kolegom in hvala lepa tolmačem.